Dragi kolegi, nadaljujemo z delom. Začeli bomo eh, s poročilom eh, kolegice Adelgardija Zabale Rubial o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Kot veste, na kakšen način moramo obravnavati letos ta dosje. Letos je ekonomski odbor pristojen za poročilo, mi pa za mnenje. Prihodnje leto pa bo obratno, bomo torej mi pripravili poročilo. Torej, letos pripravljamo mnenje in želela sem izpostaviti štiri ideje v teh mnenjih, kajti kot veste, v mnenjih ne moremo pre preveč napisati zato sem izpostavila ključno vlogo Evropske investicijske banke in tega, da vedno bolj sodeluje pri evropskem proračunu, kajti vedno več je finančnih instrumentov in zato ima Evropska investicijska banka vedno večjo vlogo v našem proračunu. Proračun je vedno bolj zapleten, vedno več zunanjega delovanja imamo več zvonega sodelovanja, imamo nove instrumente, zato zagovarjamo to, da moramo imeti boljše informacije, lažje dostopne informacije. Za nas pa tudi za državljane, zato da lahko, lahko bolj jasno spremljamo proračunske odločitve. Po drugi strani menim, da je ključnega pomena, da imamo skladnost v času, pa tudi glede vsebin, ko gre za pobude, ki jih sprejema Evropska investicijska banka. In mislim, da moramo videti, kakšen bo uh, eh, prihodni načrt za naložbe. Ta se še pripravlja, vendar mora biti tudi ta sklajen z mandatom za zunaj delovanje Evropske investicijske banke. Obstajajo številne pobude, ki niso nujno med sabo usklajene časovno, zato potrebujemo koordinacijo za to, da ne delamo med sabo na nekoordiniran način. In mislim, da moramo tudi zahtevati od EEB, da vzpostavi odgovorno politiko odgovornega obdavčanja in da se tu drži zunanjega delovanja in principa odgovornega obdavčevanja. Želimo preprečiti, da bi prišlo do, do, do transakcij eh, z finančnimi posredniki, z negativnimi referencami, recimo Mm, na področju preglednosti, goljufij, korupcije ali imajo sedež v offshore centrih. Skratka, želimo si več e, transparentnosti, tako kot to pričakujemo tudi evropskega proračuna in delovanja z njim v zvezi. Torej, e, seveda se pa veselim tudi vaših prispevkov za izboljšavo tega mnenja. Hvala za te štiri ideje, ki ste jih predstavili. Gospa Katrmak, izvolite. Pa ja, Temak, izvolite. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia. Hvala. Lepo vas je znova vse videti po poletnem premoru. Hvala gospe poročevalke za pripravo mnenja. cenim to, kar ste dejali in delim z vami vaš pristop. Imam pa nekaj komentarjev, kljub temu Evropska unija mora biti dosledna pri tem, kar počne. Evropski parlament je sprejel ukrepe, s katerim bi rad izkorenil davčne oaze in ki bi jim zagrenil obstoj. In v tem kontekstu se mi zdi nenavadno, da bi Evropska investicijska banka bila tista, ki bi financirala podjetja, ki so povezana z davčnimi oazami to je nekaj, kar moramo obravnavati. In to je nekaj, kar tudi skrbi eh, Evropskega varuha človekovih pravic. Obstaja razlogi, zakaj je tu res treba ukrepati. Še nekaj. Gospa Gardia Zbal je to tudi omenila in sicer preglednost, transparentnost. Preglednost, pravila glede preglednosti so za Pravila glede preglednosti so zapisane v pogodbah in to zahteva preglednost od vseh institucij. Po mojem mnenju to vključuje tudi Evropsko investicijsko banko. V tem kontekstu se mi zdi nekoliko nenavadno, da je Evropska investicijska banka lani jeseni spreje, spremenila svoja pravila glede preglednosti in si na ta način dopustila, da vedno več dokumentom da oznako zaupno. To je proti duhu preglednosti. Evropski investicijski banka. Ombudsman je tudi povedal, da je Evropska investicijska banka v preteklosti že prekršila lastne pravila glede preglednosti. No, to se mora spremeniti. Glede na to, da ima EIB vedno večjo vlogo in da je vedno več denarja na voljo, moramo biti prepričani, da se držijo teh pravil in da so vse povezave z davčnimi oazami prekinjene. To so pa res lepi načrti. Boj proti davčnim oazam, proti davčni optimizaciji. Če obstaja davčna optimizacija, to pomeni, da so države članice eh, dovolj neumne, da si med sabo konkurirajo. To je res evropska tema. In kdaj bomo prenehali s to notranjo konkurenco znotraj Evropske unije? Kdo bi se še odzval na mnenje gospe Gardija Zabal? Gospod Murešan. Hvala, gospod predsednik. Hvala, kolegica Ajder, za pripravo mnenja, ki ga je predstavila. Strinjam se s tem, kar je dejala. Zlasti sedaj, ko se soočamo s tem, da imamo vedno več finančnih instrumentov EIB in je pomembno zagotoviti konkurenco med temi instrumenti. Potrebujemo celovit pristop in z FCM se je tudi pešla vloga EIB-ja in to je povezano s vsemi državami članicami in sedaj smo še na priče o velikemu razhajanju, če se gledamo um, izpostavljenost od države članice do države članice in mislim, da moramo si ogledati, kakšni so razlogi za to. Nekatere države imajo manj razvite finančne trge, nimajo izkušenj z javno zvenimi partnerstvi, države morda nimajo dovolj informacij. To je, mislim, da razlog, zakaj moramo zagotoviti, da EIB pomaga vsem državam članicam jim da vse na voljo, na voljo vse informacije, znanje, ki ga potrebujejo, zato dobijo sredstvo od EIB-a. Ne gre tu za nekakšno geografsko koncentracijo. Ne, najboljše projekte treba financirati, tako je bilo tudi doslej, vendar mora imeti enaka. Eh, pravila za vse. Zaenkrat pa to ni tako, kaj nekatere države članice nimajo zakonodaj glede javno-zasebnih partnerstvov, um, nimajo dovolj znanja, zato spodbujem EIB, da bolj sodeluje s temi državami članicami. Ne vem, če znajo kakšen predstavnik EIB, Uh, eh, če da, potem bi to zastavil kot vprašanje, sicer pa je to lahko točka za razmislek za vse nas in potem bi lahko to razčistili v odnosih z bankom. Uh, pobuda glede odpornosti EIB, tu se predvsem. So, uh, tu se predvsem osredotočamo na Zahodni Balkan in na jugovzhodno uh, Evropo, ne pa toliko na vzhodno partnerstvo. V vseh poročilih smo dejali, da je vzhodno partnerstvo zelo pomembno za nas. Vidimo, kakšen je razvoj dogodkov v Ukrajini, moramo spodbujati razvoj v teh državah. In zdi se, da pobuda za odpornost EIB se je osredotočila le na Zahodni Balkan in na južno sosedstvo eh, in bi rad podaril, da je za nas pomembno eh, spremljati delovanje EIB. V preteklosti je to predvsem počel odbor EKO, no potem smo se borili za to, da bomo tudi mi imeli večjo vlogo pri spremljanju delovanja EIB. Mislim, da je to prava pot naprej. Hvala. Bi še doželil besedo? EIB ima vedno večjo vlogo in verjetno bo komisija pripravila nove predloge za ustvarjanje strateških skladov ne le v Evropi, ampak tudi v Afriki. In zato moramo zagotoviti, da imamo res specifično dano vrednost za EIB in da pri svojem uh, delovanju ne bo le EIB imela dobiček. EIB mora biti instrument neke politike in neke politične volje. Gospa Gardija Zabal, ne želite več besede? Ja, da se res strinjamo, tako da pričakujem vaše predloge sprememb in potem bomo skupaj sodelovali, zato da bomo zaključili pripravo mnenja. Dobro. Rok za vlogo predlogo sprememb je 20. september ob 12. Proračun bo to, bo za proračun bo to obravnava 10. in 11. oktobra. Tako da imeli glasovanje in odbor Ekon bo o tem glasoval 28. novembra. Na plenarnem zasedanju pa bo to na vrsti najverjetneje decembra. Eh bien, Madame Gardia Zabal, puisque vous êtes. Euh, Spa Gardia Zabal. Que ste vi pripravljavka mnenja? bi nam morda lahko kaj povedali glede uh, povezovanja sredstev pri zunanjem sodelovanju in nam povedali, kakšno je vaše mnenje o vršilu komisije Sveta Evropskega parlamentu o dejavnosti platforme EU. No, eh. no, tu gre ne toliko za moje mnenje, kot to, da vam povem, da smo s koordinatorji se pogovarjali o tem, ko smo obravnavali delo te platforme in ko smo spravljali o predlogih komisije. In leto se mi zdi še zlasti posebej pomembno, ker je Evropska komisija govorila o tem možnem načrtu naložb, no pa zato že realni načrt, čeprav se šele načrtuje in morda nam bodo lahko kaj več eh, povedali, zato da bodo stanali z nami in da nam lahko povedo kaj več o tem, o tem načrtu za naložbe, torej nekakšen zunani EFSI bi lahko temu rekli. Mislim, da je to morda bolj zanimivo, kot pa da govorim jaz, morda je bolje, da o tem spregovorijo predstavniki komisije. Bien. Dobro potem pa bom kar prinesel vaše želje, eh, gospod predstavnik komisije. To je bilo za komisijo, mar ne? Gospod Jose Belka, Prihajam iz GD Ekfina, iz Evropske komisije, glede na naravo tega, da gre za nekakšno preliminarno mnenje glede dejavnosti platforme od julija 2014 do 2015 in glede tega, da bi dobili bolj nedavnega delovanja eh, zunanih naložb, bom predstavil to poročilo. Kolega iz GDD, ko bo prišel mal, malce kasneje, ali pa bo kolega Jose Planas predstavil, kakšen je načrt za zunanje naložbe malce kasneje. Najprej bom pa predstavil eh, poročilo. Poročilo še ni bilo sprejeto. Naj povem nekaj v zadnjem. Gotovo se spomnite prve različice tega poročila. To je bilo prišle komisije Sveta Evropskem parlamentu o dejavnosti platforme EU za zunanje delovanje od julija 2014. To je bilo spostavljeno zahtevo sveta in parlamenta. Prvo poročilo smo pripravili aprila. Tu smo ga predstavili aprila lani. Morda se tega spomnite. ta platforma EU za zunanje sodelovanje in razvoj bila namenjena temu, da bi optimizirali uporabo subvencij pri zunanjem delovanju. In to je tudi delo, s katero smo nadaljevali v ekspertni skupini v obdobju od avgusta do decembra 2015. Ta platforma združuje člane Evropske komisije, držav članic in službe za zunanje eh, delovanje. Poleg tega pa imamo tudi člane, eh, ki so opozovalci, imamo tudi sekretarijat, ki zagotavlja eh, torej, komunikacijo. Sestali smo se štirikrat in tehnično delo je eh, torej bilo nadgrajeno tudi z delom predstavnikov držav članic in dve specifični tehnični skupini sta bili spostavljeni. Ena se je osredotočila na mobilizacijo zasebnih sredstev, druga pa na boj proti podnebnim spremembam. Obe skupini sta predstavili svoje poročilo in potem je bilo na to še eno tehnični sestanek. Poleg tega smo imeli tudi sestanek za um, mobilizacijo sredstev. V tem poročilu smo pripravili, kako uh, združevati sredstva in subvencije, kako upravljati ta sredstva. Uh, navedena so priporočila računskega sodišča in omenjeno je, kako sodeluje drugi deležniki v tem združevanju subvencij in sredstev. Imeli smo uh, sestanke na politični in tehnični ravni, zlasti ko gre za uh, mobiliziranje privatnih zasebnih sredstev, boja proti podnebnim spremembam in mobilizacije sredstev. Naše delo mora spodbujati uh, delo uh, Evropske službe za zunanje delovanje in večino eh, priporočil računskega sodišča eh, smo obravnavali in Evropska komisija bo še naprej spremljala eh, ta postopek in kakršnekoli morebitne pomisleke. V platformi EU bomo imeli še uh, nadaljne sestanke tudi po uh, septembru 2015, ko je pravzaprav zaključeno to obdobje za poročanje. V praksi je to bilo zlasti zaradi migracijske krize, do katere je prišlo leta 2016. Eh, kolega bo tem povedal nekaj več. Prav tako pa smo se osredotočili na eh, delo zasebnega sektorja in prav tako načrtujemo še dodatne sestanke glede podnebnih sprememb. Sedaj bi vas vprašal, če imate morda sedaj kakšno vprašanje glede, ga bo šlo EUBEK. Najprej za prvo obdobje do septembra 2015, potem pa bi obravnavali eh, načrt za tuje naložbe, zato da se nam bo potem lahko kolega pridružil. Hvala. Merci, Hvala. Gospa Gardija Zabal ima te kakšno vprašanje od julija 2014 do decembra 2015. No, potem pa lahko vaš kolega kar nadaljuje. Izvolite. <coughs> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad opravičil. Moj direktor bi moral priti na ta sestanek, vendar. Uh, žal je zadržan na drugih sestankih, ki so povezani eh, ravno z načrtom za zunanje naložbe Evropske komisije. V teh dneh res zelo veliko pritiska in veliko se dela. Zato bom skušal biti previden in vam bom dal le nekakšen okus tega, o čemer se pogovarjamo, kakšne so glavne smernice razprave in potem pa bo komisija predstavila predloge sklepov, uredb in tako naprej, ki bodo predane uh, vam v pregled. Najprej bi rad izpostavil, da v okviru platforme smo imeli sestanek prejšnji torek države članice finančne institucije. Eh, ustrezni generalni direktorati, tudi eh, Evropski parlament je bil na zoč, so se sestali in predstavili smo vsem deležnikom, kakšen bo ta investicijski načrt. Kakšne bodo glavne smernice? Ta investicijski načrt je del novega okvira partnerstva s tretjimi državami in z Evropsko agendo za migracije. To je en del te agende. Glavni namen zunanih naložb, načrta za zunanje naložbe, eh, temeli na istih načelih kot. Evropski sklad za strateške naložbe, ki torej se uporablja za Evropsko unijo, torej gradi na istih temeljih kot EFSI. Osredotoča se na to, da bi odpravili eh, razloge za migracije. Glavni namen tega investicijskega načrta je, da spodbujemo gospodarsko rast in da spodbujemo takšne projekte, ki bodo najlažje eh, mm, ustvarili delovna mesta in gospodarsko rast v državah, odkudar migranti prihajajo, torej v državah izvora. Kot sem že dejal, ta investicijski nalož ima tako kot FC3 stobre. Prvi stobr gradi na izkušnjah, ki smo jih že pridobili v zadnjih letih, pri postopku združevanja sredstev in temelji na tem, da uporabljamo finančne instrumente z namenom združevanja, tako da ustvarjamo jamstvo. S tem bomo lahko dosegli sektorje regije in države, kjer je razvoj zivnega sektorja težji. Ta prvi stabr ki mora ustvariti sklad za trajni razvoj, bo podprt z drugima dvima stavroma. Tu gre za tehnično podporo, ki bo namenjena finančnim institucijam, zlasti lokalnim, pa tudi državnim finančnim institucijam in vsem deležnikom, tako da bodo lahko pripravljali projekte znotraj tega okvira. Tretji stebr in to bo seveda temeljilo na izkušnje Evropske komisije, tretji stebr bo uh, spodbujal boljše poslovno okolje v naših partnerskih državah. Glavni namen tega programa je, da imamo integriran finančni svežen, ki bo financiral projekte v eh, afriški regiji in v soseščini. Kot sem dejal vodoma, najpomembnejše vprašanje je to, da spremenimo fokus vsega, Eh, da spremenimo eh, sklad za eh, investicije v Afriko, zato da bomo dejansko odpravili razloge za migracije. To ne pomeni, to so sprašvali določene države članice na sestanku v torek, to ne pomeni, da bomo popolnoma spremenili to, kar smo počeli doslej določene sektorje smo že podpirali, recimo eh, promet, energijo, vodo in tako naprej. In te sektorje bomo še naprej podpirali, vendar poudarek bo sedaj na tem, da skušamo spodbujati zasebni sektor, da, spuš, da skušamo ustvariti delovna mesta. V preteklosti so ti projekti. Eh, bili majhni, v določenih projektih smo sodelovali le z devetimi, desetimi odstotki. Sedaj želimo te investicije spremeniti v platforme, ki bodo po eni strani financirali naložbe po enakih pravilih, kot smo jih imeli doslej, vendar hkrati bomo izkoristili jamstvo, ki bo povečalo zmogljivost finančnih institucij, da deluje na teh področjih. Upravljanje takšnih pobud bo zahtevalo skladnost, torej nekaj, kar, kar počnemo v eni regiji, bo moralo biti sistematiziran. Recimo to, kar bomo počeli v Afriki, bomo morali uskladiti in morda bomo to potem rešili še na druge regije. In potrebujemo podobne strukture, kot smo jih že imeli doslej. Imeli bomo strateški odbor, ki bo upravljal in dajo smernice za celotni program. Potem pa bomo imeli operativne odbore, kjer se bodo sprejemali projekti za te investicijske platforme. No, s tem bi zaključil. Bi pa se navezal še na zneske, morda bo to zanimivo za ta odbor. Torej, zneski, ki so sedaj na voljo. Komisija je napovedala, da bo dala na voljo 3,5 milijarde evrov do leta 2020 to so tudi številke, ki so v spočilu migracije zapisane. In to, ta, ta znesek je sestavljen iz dveh milijard iz sklada za razvoj, potem 400 milija, mil, milijonov iz rezerv iz obvojnic in potem še ena milijarda iz uh, instrumenta za sosedsko pomoč in potem še 160 milijonov bo prišlo iz panafriškega instrumenta. Želimo si, da bi sprožili za 31 milijard evrov naložb, torej da bi imeli, uh, princip, da bi imeli vzvod 1 proti 10 od držav članic. Uh, si želimo, da bi dopolnjevali ta sredstva, tako da bi bil naš vzvod lahko večji kot ta, ki smo ga predvideli strani komisije. No, s tem bi zaključil. Hvala. Hvala za to predstavitev mehanizma. Vidimo, kakšne so povezave eh, in upam, da bodo države članice se ozvale na vaše žele, glede tega, da je povečali vzvod. In um, gospa Gadja Zabal, bi vi zaključili? Da, imam vprašanje. Prvič, hvala za vse te informacije ob koncu vašega prispevka ste nam povedali nekaj podatkov, ki so res zanimivi za odbor za proračun, kajti vidimo, kakšen bi lahko bil vzvod in kako veliko sredstva bi lahko dobili in odkud bodo sredstva prišla. Govorili ste ob koncu o možnosti, da bi države članice tudi prispevale k temu skladu. Vendar ali bo to prostovoljni prispevek ali bo to. Uh, tako, da bo obstajal nekakšen minimum ali bo to funkcioniralo kot FC, kjer je prišlo do nekoliko nenavadnega financiranja potem na koncu. In še eno vprašanje. Ne vem, če že imate odgovor na to, kdo bo upravljal s tem skladom bo to Evropska investicijska banka, ki bo imela mandat za to, Evropska komisija s tem upravljala. Torej, kako bo to potekalo, samo upravljanje? E tu je seveda treba bediti na tem, da nam ne bodo odzeli uh, eh, pristojnosti parlamenta. Bi odgovorili, gospe uh, eh, Gardija Zabal? kontribucijones que... Prispevki, ki jih želimo držav članic, bodo prostovoljne narave. Ni nobenih uh, zahtev doslej. Vendar moram reči, da smo imeli sestanek in nekatere države članice so izrazile svoj interes, da bi sodelovali, vendar pozneski niso potrjeni. Torej, to je težaven del programa in skušljamo bi še države članice, da z nami sodelujejo. No, verjetno, ko bomo videli rezultate, bodo države članice bolj zainteresirane za to, da sodelujejo eh, v tem projektu. Kar zadeva upravljanje, to se še nismo odločili. Sredstva, ki se uporabljajo, so sredstva, ki že obstajajo, ne bomo zateli dodatni sredstev. In glede upravljanja bomo skušali to zagotoviti strani Evropske komisije. Evropska investicijska banka bo imela pomembno vlogo v tem programu. Evropska investicijska banka že sedaj predstavlja 30 odstotkov vsega financiranja za naložbe. Torej, že zaradi tega je to pomembna institucija. Ko pa gre za uporabo jamstva, znanja, mislim, da mora Evropska investicijska banka odigrati pomembno vlogo. Naj predsedniku zagotovim, da bo Evropski parlament seveda skrbno vedno obveščen o vseh dogodkih, vsem razvoju glede tega projekta. To vam lahko zagotovim. Hvala. Bien, allons... Dobro, tu se bomo ustavili. Glede tega pomembnega poročila vidim splošno usmeritev. Predlagam, da sedaj preidemo eh, na eh, sklad za prelagoditev eh, globalizacije in gospod eh, Sarvama naj nam pove, kako lahko Microsoft eh, pridobi nekaj denarja. Da, to, kar imamo tu, eh, je nova uporaba sklada za prilagoditev globalizacije in tu gre kar za velik primer, ki Eh, zadeva 1441 eh, prejemnikov. To so resnični ljudje, ki so eh, postali odvečna delovna sila na finskem. Tipečen primer globalizacije Nokia je pravzaprav v drugem desetletju našega tisočstoletja začela nazovati po Androidu je Microsoft eh, kupil Nokio in takoj so začeli odpuščati ljudi. Uporaba sredstev izpolnjuje vse zastavljene kriterije in celoten proračun za ta ukrep je 8,94 eh, milijonov evrov eh, in pre, eh, spevek EU eh, e je 60 odstotkov. Eh, tu gre za eh, odvečno delovno silo, ki pa je zelo izobražena, usposobljena je pa specializiran za določeno industrijo in eh, to ni ravno v pomoč. Tu ne gre samo za Microsoft, tu gre pravzaprav tudi za eh, osem dobaviteljev eh, Microsofta. Želim izpostaviti v tem primeru država članica, mora za, predvideti zadostna sredstva za nadzor tega, kar se dogaja z denarjem iz evropskega proračuna in eh, tega eh, dosti krat v prejšnjih primerjih niso dobro izvajali. Ta država članica je eh, tu v tem primeru zagotovila zadostna sredstva za nadzor, tako da bodo ukrepe tudi učinkoviti. Želim izpostaviti še naslednje. E, tu gre za posamezne e, individualne storitve za e, odvečne delavce. To se je izkazalo za zelo koristno v prejšnjih primerih uporabe sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji in to bomo pač upošivali tudi pri tem primeru Microsofta. Sicer pa nimam uh, nič posebnega, tudi nimam datumov za uh, roke, za vložitev predlogov sprememb, morda lahko predsednik uh, pove več. Hvala lepa, gospod poročevalec. Spremembe lahko vložite do 15. septembra ob 12. uri. Eh, odbor za zaposlovanje je bo glasoval 26. septembra, odbor za proračun bo pa glasoval 26. ali pa 29. septembra. Kdo želi besedo v zvezi s poročilom uh, gospoda Sarvame? Se strinjate? Uh, nihče ne prosi za besedo in torej se bomo tu tudi ustavili. Naslednje poročilo je preloženo, to je poročilo gospoda González Ponsa, tu gre za Ericsson in zopet uporabo sredstev Evropskega sklada za prelagoditi globalizaciji. E, ob 15.50 e, naj bi začeli z glasovanjem in dejansko e, je sedaj ura 15.50. In mi lahko sedaj začnemo glasovati prosim, da ustavite svoje elektronske kartice eh, v naše naprave. Preverili bomo, ali naprave delujejo, simulirali bomo torej glasovanje. Glasujemo. Nekdo med nami ni glasoval, čeprav je dal kartico v aparat, torej urejeno. Konec glasovanja. E, najprej e, poročilo gospoda e, Kristoforuja in o solidarnostnem skladu Evropske unije. Predlog spremembe 12 za, proti, sršani, zavarnjeno. Predlog spremembe 13. Proti. Stržani. Spreto. Predlog spremembe 14. Proti. Stržani. Spreto. Predlog spremembe 15. Proti. Stržani. Spreto. Predlog spremembe 16. Proti. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 18 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 19 eh, se opravičuje. Predsednik 20 za. Proti proti? Preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 22 za, 12 proti. Predlog spremembe 21 za, proti. Zdržani, preverili bomo. Glasujemo o predlogu spremembe 21. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 e, proti 16 glasov. Predlog spremembe 22 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog spremembe je 23. Proti. Stršani zavrnjeno. Predlog spremembe 24. Proti. Preverili bomo 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 za, 13 proti. Predlog spremembe 25 za, proti, stršani. Mislim, da je zavrnjeno, vendar preverjamo. Pred, verjamo predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trin, 17 proti 13, 26 za proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe dva za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani zavrnjeno proti. Ostržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5 za. Proti. Ostržani. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za. Proti. Ostržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za. Proti. Preverili bomo. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 18 proti 16 glasov. Predlog spremembe 8 za, proti. Preverili bomo. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrnjeno 21 proti 13 glasov. Predlog spremem je 9 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Predlog spremem je 10 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. Predlog spremem je 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu v spremenjeni obliki poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 glasov za, 1 proti, čestitke poroče Valcu. Sedaj pa glasujemo o poročilu gospoda Alija. Tu gre za instrumente za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih. Imamo predlog spremembe 25, ki je bil umaknjen. Tega eh, vidite še vedno na prvem seznamu, na prvem strani eh, seznama, takoj po kompromisu oziroma pred kompromisom 3. Torej, predlog spremembe 18 za proti. Zdržani, preverili bomo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 eh, eh, proti 15. Eh, kompromis 1. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 19 proti 17 glasov. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavadnjeno. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, zavadnjeno. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavadnjeno. 23 eh, pokriva kompromis 1. Sedaj pa prehajamo k kompromisu 2. Kdo je za? Proti? To je zelo pomembno glasovanje in zaradi tega bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 2 je sprejet, 25 glasov za, 12 proti. Kompromis 3. Kdo je za? Kdo podpira kompromis 3? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejet. Predlog spremembe 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 eh, glasov proti 13. 34. Eh, Kdo je za? Proti. Stršani sprejeto. Predlog spremljajo 35 za. Proti. Stršani. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo. Poimensko 35. Sprejeto. 26 proti 9. Prosim, da dvigujete roke. 36. Kdo je za? Proti. Proti. Zdržanje je sprejeto. Predlog spremembe 37 za. Proti. Zdržanje je sprejeto. Kompromis 4 za. Proti. Zdržanje. Kompromis 4 je sprejet. Predlog spremembe 43 za. Proti. Zdržanje je sprejeto. 44 za. Proti. Vstršani sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vstršani, zavrnjeno. 46 za, proti, vstršani, zavrnjeno. Predlog spremembe 47 za, proti, vstršani, sprejeto. 48 za, proti, vstršani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo. Predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 20 proti 14 glasov. Tu je bil predlog spremembe 1. Sedaj pa predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremljamo bi 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremljamo bi 12 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto 13 proti vzdržani sprejeto 14 proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremljiv 15 proti preverili bomo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 19 eh, glasov za 18 proti. Predlog spremembe 16 za. Proti. Ni jasno, preverili bomo. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Eh, predlog spremembe 16. Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za 13 proti 17. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da je sprejeto, vendar bomo preverili. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 18 proti sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu v spremenjeni obliki poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. E, sprejeto 21 za, 5 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k oddelku 3 proračuna za leto 2016 gospod eh, Fernandez je danes dopovdan eh, dal nekaj predlogov, tu gre za neke prerasporeditve. Eh, ne, potem bomo prešli, ni ničesar, potem gremo na druge oddelke. Eh, in tu gre pa za vprašanje, o, katerih, o katerem razpravljamo za zaprti mi vrati, gospod Depre gospod Depre, res eh, eh, želim spregovoriti o nekem drugem področju, o štiri. Eh, torej ne o delku tri, vendar tu ni pač problema. Tu gre za člen 27. 27. tu gre za varnost eh, in za obravnavo za zaprtimi vrati, potem pa imamo še člen 25. Mislim, da to lahko sprememo brez glasovanja. Tu ni težav, tudi ni vprašan, torej smatram, da je to sprejeto. Eh, potem evropski nadzorniki eh, varstva potrebujejo izdatkov, 25, to ni težavno. In preden preidemo na sestanek za zaprtimi vrati, eh, bi gospa Holmajer še nekaj povedala v zvezi z nepremičninsko politiko. Hvala lepa, gospod predsednik. Služba za zonanje za delovanje je poslala dosje eh, Eh, ki so ga morali tako pred enim dnevom eh, spremeniti, ker so se zmotili za 3 milijone. Eh, še enkrat želim preveriti številke. Mislim, da potrebujemo normalen postopek in ne samo informativni postopek. Tudi svet je zahteval informacije, podatki niso jasni in zaradi tega predlagam, da to sprožimo vse še enkrat. To sem dobila šele včeraj in poročevalci v Senci so to dobili šele danes. Eh, in mislim, da morajo dobiti priložnost, da si to ogledajo. In tudi jaz si želim stvari ogledati. Predlagam, da to obravnavamo na naslednjem sestanku. Report. Torej, to bomo tudi preložili eh, na sredo 14. septembra v Strasboru. Se pravi, nov postopek, ne podaljšanje, eh, kajti včeraj smo dobili nov dosje. Dobro, 14. september, tedaj bomo lahko zvedeli, kakšen je predlog komisije v zvezi s srednjeročnim oziroma umestnim pregledom. Se pravi, tu gre za uh, umestni pregled in ne za revizijo, kot pravi komisija. Ali obstajajo še kakšna uh, vprašanja, ki bi jih lahko obravnavali v okviru javne seje ne, e, potem pa sedaj prehajamo na sestanek z zaprtimi e, vrati. Kdor ne sodeluje na sestanku za zaprtimi vrati, naj prosim zapusti dvorano.